Tag. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung des Haushaltskontrolls. Pozdravljeni na seji odbora za nadzor proračuna. Začenjamo z posvetovanjem. Imeli ste dobili sprememb, ne vem, da bi bile kakšne. E, kot običajno bo oddaja predvajena na spletu, tako da nas lahko spremljajo. Gospod Bon iz socialnega demokrata je novi član. Veseli nas, veseli smo v vsakašne ukrepitve v našem odboru. Naj vam predstavim po točko 2, katere jezike imate na voljo. Ob štirih bomo opravili glasovanje, zato vas prosim, da si pripravite glasovalne kartice. Zapisnik z 13. februarja in 27. 28. februarja boste našli v vaših gradivih, kot vedno velja. Če ni ugovora do konca seje, velja zapisnik takšen kot je. Smo že pri četrti točki stroškovna očinkovitost sedmega razvojnega programa. Naši poročevalki sta kolegica Jala Sender in Martina Dlavajova. Kolegica Sender je žal zbolela kratkoročno in ji želimo vse najboljše. Zato dam besedo kar soporočevalki za predstavitev tega poročila. Naj povem, da zaradi bolezni moramo predstaviti rok za vložitev sprememb za en teden, 3.4. april bo to, ne marec. Eh. Ampak to bomo rešili do konca razprave na to točko. Martina, izvoli. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Obžalujem, da Ines danes ni z nami. Upam, da jo bom lahko nekoliko nadmestila. Je pa najno skupno delo tole poročilo. Upam, da ga imate pred seboj. Poskušala ga bom komentirati in prisluhnila bom tudi vašim pripombam. In potem bomo skupaj z Ines zadevo pregledali. Šlo je za zelo zanimivo in koristno sodelovanje pri pripravi tega poročila kot oseba, ki se bolj osredotoča na učinkovitost, dodano vrednost, ne samo na stopnje napak. Zato lahko z veseljem predstavim eh, ta predlog o soškovni učinkovitosti sedmega raziskovalnega programa, s čemer ugotavljam, da je program izveden eh, stroškovno učinkovito, in eh, je treba upoštevati zaključke pri izvajanju tega programa. FP7 je imel 55 milijard evrov za 3 odstotke skupnega proračuna za eh, raziskave ali 25 odstotkov konkurenčnega financiranja. In podobne sklepe je sprejela skupina na visoke ravni novembra 2016, ki tudi ugotavlja, da je raziskovalni program uspešen. FP7 eh, spodbuja odličnost, raziskovalno odličnost na individualni in institucionalni ravni, spodbuja prelovne raziskave preko novega F programa FP7 Ideas, ideje. Strateško je pritegnil industrijo in mala in srednja podjetja, ukrepil je nov način sodelovanja in odprl inovativni okvir, te se je spopadal z tematskimi izzivi, ukrepil je Evropsko reskovalno območje FP7 sodelovanje, cooperation, je omogočil sodelovanje raziskovalcev, prav tako pa je to spodbujalo vlaganje v raziskave in inovacije. Naj podbari, da je med sedemletnim obdobjem več kot 110 eh, eh, tisoč eh, projektov bilo vloženih oziroma prošen vloženih, veliko jih projektov je dobilo financiranje, 29 organizacij je sodelovalo, eh, od tega je bilo največ univerz. Univerze so dobile 46 odstotkov financiranja iz FP7, eh, raziskavanje na drugem mestu, male srednja podjetja 13 odstotkov na tretjem mestu in velike podjetja, velika podjetja 11 odstotkov. Ugotovili pa smo nekaj oskih grd, ki jih bo treba odpraviti v skladu z modernizacijo v okviru obrazovanja 2020 kar bi morali upoštevati pri pripravi devetega eh, okvirnega programa. Potrebujemo večjo fleksibilnost eh, med različnimi programi. Potrebujemo pavšalne vrednosti za eh, posredne stroške, enotno revizijo, to je nekaj, kar smo tudi izpostavili v osnutko poročila, portal za odeležence in še nekaj drugih priporočil. Upoštevati pa je treba tudi, Brexit. Začenjamo z tednom Brexita. Združeno kraljestvo zapušča Evropsko unijo ne samo z proračunskega vidika, ampak tudi z vidika eh, prihodnosti timskega sodelovanja na področju raziskav in inovacij. Imamo veliko evropskih eh, ekip, ki se s tem ukvarjajo, kar moramo upoštevati organizacije v Združenem kraljestvu so dobile 1,27 milijard eh, financiranja leta 2014 in so predstavljali 15 odstotkov skupnega financiranja 1,18 eh, milijard eh, evrov v leta 2015 več kot 15 odstotkov, to je največji del še financiranja, ki na leto, ki ga je dobila katera država članica. Tako da bo dobro videti, kakšen je pogled komisije glede tega sodelovanja z raziskovalnimi eh, timi v Združenem kraljestvu. Naj povem tudi, da je bi stroškovno učinkovitost morali meriti skupaj z ekonomsko učinkovitostjo in uspešnostjo, za kar potrebujemo primerno finančno prakso. Na področju raziskav in inovacij je to včasih zelo težko ocenjevati in eh, sploh eh, objektivno oceniti primerno finančno upravljanje. Včasih imamo uh, napake v projekti, ki lahko pripeljejo raziskave naprej, se, se razvijajo kakšne smernice, kakšna vodila ali mnenja. Tako da je pri raziskavah in inovacijah eh, težko opredeliti dejanske dosežke in eh, doseganje političnih ciljev. Z veseljem bom prisluhnila tudi vašim eh, pripombam in tudi vaše predloge sprememb. Predvsem pa se zahvaljujem Ines za odlično sodelovanje. Te se že veselim vaših mnen. Hvala lepa. Hvala lepa besedo bi dala kar naprej komisiji za generalni direktorat eh, raziskave. Ima besedo komisija, izvolite. Eh, hvala lepa, hvala lepa tudi za poročilo, ki smo ga prebrali z velikim interesom. Zajema veliko smiselnih zadev, malo se kaj še treba izboljšati, kar jemljemo resno. Čez nekaj mesecev bomo imeli spet eh, skupno predstavitev, ko bomo razmišljali o prihodnosti, to se pravi o okvirnem programu 9. Imamo zelo dobro učinkovitost pri izvajanju obzorja 2020, zato je dobro razmisliti o eh, političnih ciljih eh, prihodnosti. Sroškovna učinkovitost je nekaj, kar je težko objektivno ocenjevati. Eh, sami smo gotovili marsikaj, kar ste vi upoštevali v svojem poročilu pri ocenjevanju stroškovne učinkovitosti. To moramo vključiti tudi v letna poročila o aktivnosti in eh, spremljanju dejavnosti, tako da bomo imeli vsako leto več podatkov za eh, oceno stroškovne učinkovitosti, ko bomo pripravili končna poročila, kar zadeva Brexit. Veste, da ni v moji pristojnosti, da bi govoril kaj preveč o Brexitu. Vsi seveda vemo, da je Združeno kraljestvo pomemben odeleženec v okvirnem programu. Vsi v našem direktoratu si želimo, da se bo to lahko nadaljevalo. Veliko eh, oziroma večina tudi britanskih raziskovalcev si želi nadaljnega sodelovanja, vendar pa vam ne morem povedati veliko več o tem, kaj se bo zgodilo. Vsekakor pa se veselim tudi nadaljnega dela z eh, vami. Spoko se bomo junija pogovarjali o novem okvirnem programu. Hvala lepa. Hvala lepa. Mm. Najprej sem želela slišati, kaj boste povedali. Bili ste dokaj kratki. Smo pa imeli kar nekaj težav z tem okvirnim programom. <clears throat> Zato bi me zanimalo, koliko. Eh, sodnih postopkov je v teku? Koliko imamo eh, preiskav OLAF-a, koliko jih je zaključenih, koliko je še odprtih? Dobro bi bilo tudi vedeti, v poročilu namreč eh, piše, da je okoli 59 odstotkov vseh sredstev bilo podvrženo vseh reviziji, finančni reviziji, ostalo očitno ne, a še sledijo kakšne revizije. Pa še vprašanje k pavšalnim vrednostim. Največ smo imeli, eh, največ problemov smo imeli z naknadnim obračunavanjem eh, pavšalnih stroškov. Zato me zanima, kako ta problem rešujete trenutno in eh, kakšne sklepe ste potegnili iz tega poročila glede prihodnosti teh pavšalov za stroške potem vam kar predala besedo, drugih eh, ne vidim, tako da, gospod Web, eh, beseda je spet vaša. Kar zadeva pravne postopke, preiskave OLAFA, na to vam moram odgovoriti pisno, vem koliko, vem približno, koliko jih je za RTD moram pa dobiti uh, natančen seznam in ga poslati. 59 odstotkov je bilo revidiranega. 9 odstotkov za te poporočilo stroškov je bilo fizično preverjenih, revidiranih strani naših eh, revizorjev. Uh, Če pa vzamete tri eh, zahtevke od upravičencev in so v redu, potem eh, lahko zaupate, da je z drugimi tudi tako. Če najdete napake pri drugih, sistematične napake, potem se lotimo eh, teh bolj podrobno. In tako pridemo od 59 odstotkov, to je posredno, neposredno pokritje. Ni nujno vključeno v fizično revizijo, ampak eh, vse skupaj je pripito, se nismo vseh eh, zahtevkov upoštevali. Imeli smo kar precej revizij, imamo mm, precej raznolik program. Včasih se mora videti, da je skoraj preveč. Eh, za obzorje 2020 smo rekli, da bomo revidirali 7 odstotkov, ampak naredili smo več. Kar zadeva pa všale. Pavšali v obzorju 2020 so jasni. Nimamo eh, retroaktivnega preračunavanja stroškov, če smo imeli težave v okvirnem programu 7, to obžalujem, ampak eh, to smo rešili v obzorju 2020. Eh, nisem pa bil čisto. Nisem pa bil prepričan glede uh, naknadnega obračunavanja zahtevkov za povračilo stroškov. Mogoče mi lahko razložite, kaj ste s tem mislili. Spraševala sem potem, kakšen delež vsote je bilo pavšalnih stroškov izplačanega iz proračuna za okvirni program 7 in koliko kolikšni delež teh pavšalno izplačanih zneskov ste preverjali, revidirati. To sprašujem zato, ker različne novice v mediji kažejo, da je prihajalo do teh naknadnih eh, preverjanj in če sem pravilno prebirala članke, je to pripeljalo do eh, določenih eh, problemov pri upravičencih. Če mi lahko prosim še enkrat, da to odgovorite. Well, setting flat rates is, uh, there's a lot of calculations that go on into setting a flat. Pri določanju pavšal uh, je veliko preračunavanja v komisiji. Oh, Količine oziroma višina uh, režijskih stroškov je različna pri različnih projektih. Uh, pavšal je pač ena vrednost, ki se določi in kalkulira nisem pa čisto pripričan, koliko odstotkov je bilo plačanih v pavšalih, 20 odstotkov, 15 odstotkov v okvirnem programu. Bom pa pripravil tudi več številk eh, za vas, eh, tudi v povezavi z tem, koliko je odprtih eh, sodnih postopkov in preiskav Olafa. Hvala lepa, nisem še dementna, še vedno se spomnim, kaj sem eh, vprašala in kjer ste mi obljubili odgovor. Zelo lepo bi bilo, če bi te odgovore res dobili. Ne vidim eh, drugih, ki želijo besedo, zato predajam besedo ponovno poročevalki. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Obžalujem, da smo imeli tako kratko razpravo, ker bi potrebovali bistveno več časa, da bi se posvetili podrobnostim. Uh, Upam pa, da bomo to storili za predloge sprememb. Sama imam eh, tudi predloge sprememb, kjer se bom sredotočila na bolj fleksibilno povezavo med različnimi programi, na poenostavitve in eh, boljše smernice za opravičence. Želim si tudi boljšo udeležbo eh, gospodarstva, podjetij v programih. Na to se bodo nanašali moji predlogi sprememb in sprememb ko se bomo z njimi ukvarjali, bomo upajmo dobili nekoliko eh, šir, <clears throat> še poročilo. Pri pripravi osnutka smo bili omejeni z obsegom. Bomo pa zadeve reševali z predlogi sprememb. Zahvaljujem se že za vse odgovore, ki ste nam eh, jih podali med pripravo osnutka. Vsekakor bomo pripravili tudi dodatna vprašanja. Hvala lepa, potem smo zaključili s to točko dnevnega reda in ker smo napovedali glasovanje za obširih, se pojavlja vprašanje, ali lahko eh, zdaj glasujemo, ali lahko spravijo politične skupine dovolj ljudi v dvorano, da lahko glasujemo, eh, ker imamo mne, ali se lotimo mnenja kolega Alija, lahko glasujemo. Ob eh, štirih smo to naročili. No, potem bomo nadaljevali z peto točko. In sicer gre za glasovanje o letnem poročilu za 2015. Poročevalka je kolegica Pitera. Zelo dobro bi bilo, če bi dobili tudi kakšen glasovalni seznam. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass wir bei der Abstimmung der Entlastung vergessen haben, Pri glasovanju o razrešnici nismo glasovali o mnenju iz eh, odbora Juri, tega ni bilo na glasovanjem seznamu, kar obžalujem, s tem bi torej začeli, to se pravi razrešnica za računsko sodišče. Izvolite. Gospa predsedujoča, prosil bi vas, da še počakate pet minut, zato ker še ni, smo vsi zbrani. Prekinjam za pet minut in potem bomo začeli z glasovanjem o mnenju Juri glede razrešnice računskega sodišča, preden nadaljujemo. ich sehe, dass die Reihen sich füllen. Genau. Ja. Wir stimmen ab über die Jury Opinion. Tako glasovali bomo o eh, mnenju Juri o razrešnici. Lahko to naredimo v bloku. Imate kakšne pritožbe? Ne. Ne. Potem bomo glasovali o Juri 4, 6, 7 in 9. Nimate nič proti glasovanju v sklopu? Kdo je za? Prosim, roke gor. Hvala. Proti, vzdržani, soglasno sprijeto. Torej. No, potem smo eh, opravili tudi to, kar smo zadnjič pozabili. In zdaj prihajamo k PIFO. Kolegica Pitera je poročevalka, želi poročevalka besedo. Pani eh, predsedujoča, naj Eh, povem samo, da sem spremenila svoje priporočilo in sicer, ko gre za Libe 5, eh, prej sem predlagala plus, eh, zdaj po podrobni analizi pa predlagam minus. Hvala lepa. Ja, auf der Seite 3 finden, finden Sie das. Seite 3. Na tretji strani boste to našli. 8b novi. Novi stavek 8b. To je dolgo glasovanje. Začinjamo s kompromisom številka 1. Kdo je za? Proti vzdržani sprijeto. Nadaljujemo z amandmajem 32 za proti vzdržani sprijeto. Amandma 33 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 34 za, proti vzdržani zavrnjeno. 35 za, proti vzdržani sprejeto. 36 eh, v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno. 37 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Kompromis številka 2 za proti vzdržani sprejeto. Amandoma 40 za proti vzdržani sprejeto. 41 za proti vzdržani zavrnjeno. 42 za proti vzdržani zavrnjeno. 44 za proti vzdržani zavrnjeno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 Preverjamo. Zavrnjeno. 50 za, 50 eh, je brezpredmeten, 51. 50 ni brezpredmeten. Se upravičujem, 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno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 Želite preveriti? Ne. Ljive 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani, 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 72 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 73 za, proti vzdržani. Sprejeto 74 za. 74 je brezpredmeten, 75 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 76 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 77 za, proti vzdržani. Sprejeto 78 za, proti vzdržani. Sprejeto 79 za, proti vzdržani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 88 za, proti vzdržani sprejeto. 89 za, proti vzdržani sprejeto. 90 za, proti vzdržani sprejeto. Regi 3 za, proti vzdržani sprejeto. Regi 8 za, proti vzdržani. Regi 8 bomo preverili. Preverjamo regi 8. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak nisem prepričana. Glasujte, zavrnjeno. 91 za, proti vzdržanje sprijeto, 92 za, proti vzdržanje sprijeto, 93 za, proti vzdržanje sprijeto, 94 za, proti vzdržanje sprijeto, 95 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 96 za, proti vzdržanje sprijeto, 97 za, proti vzdržanje sprijeto, 98 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 99 za, proti proti vzdržanje sprijeto, 100 za, proti vzdržanje sprijeto, 101 brez predmeta, 102 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 103 za, proti, preverimo 103, 103, glasujte, konec glasovanja, sprijeto. 104 za, proti, vzdržanje sprijeto, 105 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 107 za, proti, vzdržanje sprijeto, 108 za, proti, vzdržanje sprijeto, 109 za, proti, vzdržanje sprijeto, 110 za, proti, vzdržanje, preverjamo 110 za, nekateri vešče zdržijo roko gor. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 111 za, proti vzdržanje. Zavrnjeno. 112 za, proti vzdržanje. Sprijeto. 113 za. 112 naj preverimo. To je bilo jasno za, verjemite, ampak preverjamo 112. konec glasovanja. Sprijeto. 113 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 115 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 116 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Regi 10 za, proti, vzdržani, sprijeto. Regi 12 za, proti, vzdržani, sprijeto. Regi 14 za, proti, vzdržani, sprijeto proti, vzdržani zavrnjeno. Amorma 117 dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani sprijeto. 118 za, proti, vzdržani sprijeto. 119 za, proti, vzdržani sprijeto. 120 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 121 za, proti, vzdržani zavrnjeno proti vzdržani sprejeto 122 za proti vzdržani sprejeto kompromis 5 za proti vzdržani sprejeto 125 za proti vzdržani zavrnjeno 126 za proti vzdržani sprejeto 127 za proti vzdržani zavrnjeno regi 13 za proti vzdržani sprejeto regi 15 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržanju sprejeto, 128 za proti vzdržanju zavrnjeno. 129 za proti vzdržanje sprejeto, 130 za proti vzdržanje sprejeto, 131 za proti vzdržanje sprejeto, kompromis 6 za proti vzdržanje sprejeto. 136 za, proti vzdržanje sprejeto, 137 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 138 za, proti vzdržanje sprejeto, 139 za, proti vzdržanje zavrnjeno. Kompromis 7 za, proti vzdržanje sprejeto, 143 za, proti vzdržanje zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti vzdržanje sprejeto. 149 za, proti vzdržanje je sprejeto, 150 za, proti vzdržanje je sprejeto, 151 za, proti vzdržanje je zavrnjeno, 152 za, proti vzdržanje je sprejeto, 153 z ustnim predlogom spremembe, ne vidim ugovora, glasujemo za, proti vzdržanje je sprejeto. 154 za, proti vzdržanje je sprejeto. 155 za, proti vzdržani sprijeto, 156 za proti vzdržani sprijeto, 157 za proti vzdržani sprijeto, 158 za proti vzdržani zavrnjeno, 159, 161 za proti vzdržani sprijeto, 162 za proti vzdržani sprijeto, 163 za proti vzdržani sprijeto, Prvi del je brezpredmeten, ker je bilo to že odločeno, drugi del 163 za proti, vzdržanje sprijeto. tudi brezpredmeten, 166 za proti vzdržanje sprijeto, 165 in 167 za proti vzdržanje sprijeto, 168 za proti vzdržanje sprijeto, 169 za proti vzdržanje sprijeto proti vzdržani sprijeto. 171 za, proti vzdržani zavrnjeno. 172 za, proti vzdržani zavrnjeno. 174 za, proti vzdržani sprijeto. 175 za, proti vzdržani sprijeto. 176, dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprijeto. Drugi del za, proti vzdržani sprijeto vzdržani, zavrnjeno, 177 za, proti, vzdržani, sprejeto, 178 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto, 182 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 173 za, proti, vzdržani, sprejeto, 183 za, proti vzdržanje sprejeto, 184 odpade, 185 za, proti vzdržanje sprejeto, 186 brezpredmetno, 170 za, proti vzdržanje sprejeto, 187 za, proti vzdržanje sprejeto, 188 za, proti vzdržanje sprejeto, 189 za, proti vzdržanje sprejeto, regi 2 za, proti vzdržanje sprejeto, regi 16 za, proti vzdržanje sprejeto, proti vzdržanje sprijeto, regi 17 za, proti vzdržanje sprijeto, amandma 190 za, proti vzdržanje sprijeto, amandma 1 za, proti vzdržanje zavrnjeno, amandma 2 za, proti vzdržanje zavrnjeno, amandma 3 za, proti vzdržanje sprijeto, 4 za, proti vzdržanje sprijeto, 5 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 6 za, proti vzdržanje sprijeto, 7 za, proti vzdržani zavrnjeno. 7 za proti vzdržani zavrnjeno. 9 za proti vzdržani. Lahko preverimo 9. 9 preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 10 za proti vzdržani sprejeto. 11 za proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 14 za, proti, vzdržani, sprijeto 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 19 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno, 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 22 za, proti, vzdržani, sprijeto, 23 za, proti, vzdržani, sprijeto, 24 za, proti, vzdržani, sprijeto. Regi 1, rega 2 pokrita, libe 1 tudi pokrit za kompromisi. Vsi Amadmaji iz eh, mnenja Libe so vključeni. Zato bomo glasovali o celotnem poročilu. Po imensko glasovanje glasujte, prosim. Konec glasovanja. Soglasno sprejeto, čestitke poročevalki. Juliji, najlepša hvala. Zdaj bomo pa glasovali. O letem poročilu o nadzoru nad finančnimi dejavnosti za Evropsko investicijsko banko za leto 2015, poročevalec je gospod Ali želi, gospod Ali besedo. Uh, Rad bi se zahvalil vsem poročevalcem v senci. Mislim, da so dobro opravili svoje delo. Jaz mislim, da je bilo sodelovanje med eh, poročevalcem in poročevalcem v senci zelo dobro. Zdaj pa lahko glasujemo še enkrat. Hvala. Thank you very much. Another 184 amendments ahead. Amendment 1 in favor against predlog spremembe ena gre za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri za, proti. No. No. No. Rada bi imela glasovalni seznam svoje skupine, potem lahko vidim, kam se nagiba večina, ampak seveda sem izgubila ta svoj seznam. Najlepša hvala. Torej, predlog sem imel tri za, proti, zdržani. Ali lahko preverimo? Ali lahko, prosim, preverimo? Predlog spremembe 3. Zavrnjeno. 4. Za, proti, vzdržani. Lahko preverimo tudi ta predlog spremembe. Predlog spremembe 4. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti vzdržani sprejeto. 6 za, proti vzdržani sprejeto. 7 za, proti vzdržani sprejeto. 8 za, proti vzdržani sprejeto. 9 je brezpredmeten. 10 za, proti vzdržani zavrnjeno. 11 za, proti vzdržani zavrnjeno. 12 za, proti vzdržani zavrnjeno proti. Ali lahko tudi to primere, eh, preverimo? Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja sprejeta. 13 je brezpredmeten, 14 tudi, 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 in 17 za, proti, vzdržani sprejeto. 17 za, proti vzdržani sprejeto. 19 za, proti vzdržani zavrnjeno. 20 za, proti vzdržani zavrnjeno. 21 za, proti vzdržani zavrnjeno. 22 za, proti vzdržani zavrnjeno. 23 za, proti vzdržani sprejeto. 24 za, proti vzdržani sprejeto. 25 za proti vzdržani sprejeto. 26 za proti vzdržani zavrnjeno. 27 za proti vzdržani. Ali lahko to preverimo? Mislim, da je zavrnjeno, ampak nisem prepričana. Preverjamo, konec glasovanja. Zavrnjeno se upravičujem. Sedaj pa 28 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto, 37 za, proti vzdržani sprejeto, 33 je brezpredmeten, 34 tudi, 38 za, proti vzdržani sprejeto, 41 za, proti vzdržani sprejeto, 39 je brezpredmeten, 40 in 42 tudi brezpredmetno, 43 za, proti vzdržani sprejeto, 45 To je 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 za, proti vzdržani sprejeto. 50 za, proti vzdržani zavrnjeno. 52 za, proti vzdržani sprejeto. 53 za, proti vzdržani sprejeto. 54 za, proti vzdržani sprejeto. 55 za, proti vzdržani sprejeto. 56 za, proti vzdržani zavrnjeno. 57 za, proti vzdržani sprejeto. Ja. Je brezpredmeten. 58 za, proti vzdržani sprejeto. 60 za, proti vzdržani sprejeto. 63 za, proti vzdržani sprejeto. 59 za, proti vzdržani zavrnjeno. 61 za, proti vzdržani zavrnjeno. 62 za, proti vzdržani zavrnjeno. 64 za, proti vzdržani, zavrnjeno 65 za, proti vzdržani, zavrnjeno 66 za, proti vzdržani, sprejeto 68 za, proti vzdržani, sprejeto 67 za, proti vzdržani, zavrnjeno 69 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Se upravičujem, sprejeto se popravlja predsedojoča 70 za, proti vzdržani, sprejeto 71 za, proti vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. 72 za, proti vzdržani sprejeto. 73 za, proti vzdržani zavrnjeno. 74 za, proti vzdržani sprejeto. 75 za, proti vzdržani sprejeto. 76 za, proti vzdržani sprejeto. 77 je brezpredmeten, 78 za, proti vzdržani sprejeto, 79 za, proti vzdržani sprejeto, 80 za, proti vzdržani zavrnjeno, 81 za, proti vzdržani sprejeto, 82 za, proti vzdržani sprejeto, 83 za, proti vzdržani zavrnjeno, 84 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 85 za, proti vzdržani sprejeto. 86 za, proti vzdržani. Ali lahko preverimo 86? Mislim, da je sprejeto, ampak nisem povsem prepričala elektronsko glasovanje. Mhm. Ja, se opravičujem, zavrnjeno. 87 za, proti vzdržani sprejeto, 88 za, proti vzdržani zavrnjeno, 89 za, proti vzdržani zavrnjeno, 90 za, proti vzdržani zavrnjeno, 91 za, proti vzdržani zavrnjeno, 92 za, proti vzdržani sprejeto, 93 za, proti vzdržani zavrnjeno, 94 za, proti vzdržani sprejeto. 95 je brezpredmeten, 96 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 97 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 98 za, proti vzdržani, sprejeto. 99 za, proti vzdržani, sprejeto. 100 za, proti vzdržani, sprejeto. 101 za, proti vzdržani, sprejeto. 102 za, proti vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto, 103 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 105 za, proti, vzdržani, sprejeto, 106 za, proti, vzdržani, sprejeto, 107 in 108 sta identična za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 109 za, proti, vzdržani, sprejeto, 107 in 108 sta identična za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 109 za, proti vzdržani. Sprejeto 110 za proti vzdržani. Zavrnjeno 111 za proti vzdržani. Zavrnjeno 112 za proti vzdržani. Sprejeto 113 je brezpredmeten 114. 115 za proti vzdržani. Zavrnjeno 115 za proti vzdržani. Zavrnjeno 116 za proti vzdržani proti vzdržani zavrnjena, 117 za proti vzdržani sprejeto. Lahko preverimo 117, mislim, da je sprejet. Zavrnjeno. 118 za proti vzdržani zavrnjeno. 119 za proti vzdržani proti, vzdržani, zavrnjena, 120 za, proti, vzdržani, ali lahko primeri, preverimo 120. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja sprejeto. 121 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 122 za, proti, vzdržani, sprejeto, 123 za, proti, vzdržani, sprejeto, 124 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 125 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 126 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 127 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 128 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 129 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, ali lahko preverimo. Predlog spremlja 128. 128 za, proti, vzdržani. Lahko preverimo, prosim, elektronsko glasovanje. Se opravičujem. Čekaj za ovo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 129 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 130 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. 131 za, proti vzdržani sprejeto. Ali lahko priverimo 131, 131. Konec glasovanja, zavrnjeno. Sto dvaintrideset. 132 za, proti, vzdržani. Lahko tudi to preverimo. 132. Konec glasovanja. Sprejeto. Se upravičujem. 134 za. Ne, 133. 133. Se upravičujem. 133 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 134 za, proti, vzdržani, sprejeto. 135 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 136 za, proti, vzdržani, sprejeto. 137 za, proti, vzdržani, sprejeto. 138 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 139 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 140 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno 141 za, proti vzdržani, zavrnjeno 142 za, proti vzdržani, sprejeto. 143 za, proti vzdržani, zavrnjeno 144 za, proti vzdržani, sprejeto. 145 za, proti vzdržani. Ali lahko premerimo tudi predlog spremembe 145? Mislim, da je zavrnjen, ampak nisem prepričana. 145 to je. Rejected. Zavrnjeno. 146 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 147 za, proti. 147 za, proti, vzdržani. Ali lahko tudi tega preverimo? Mislim, da je zavrnjeno, ampak nisem prepričana. Konec glasovanja je zavrnjen. 147 za, proti proti. Ne, 148 se opravičujem za, proti, zdržani, zavrnjeno. 149 za, proti, zdržani, sprejeto. 150 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 151 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 152 za, proti, zdržani, sprejeto. 153 je brezpredmeten, 154 za, proti. Zdržani sprejeto. Lahko preverimo 154. Check is over. Konec glasovanja je zavrnjeno. Se opravičujem. 155 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 156, 155 bomo preverili. Glasujemo elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 156 za, proti, vzdržani. Ali lahko preverimo 156? Sprejeto. Hvala, da zdaj sodelujete pri glasovanju. 157 za, proti vzdržanje sprejeto, 158 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 159 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 160 za, proti vzdržanje sprejeto, 161 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 162 za, proti vzdržanje sprejeto, 163 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 164 za, proti vzdržanje sprejeto, proti vzdržani. Sprejeto 165 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 166 in 167 za, proti vzdržani. Sprejeto. Ali moram glasovati o vsakem posameznem? 167 za, proti vzdržani. Sprejeto. 168 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 169 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 170 za, proti vzdržani, sprejeto. 171 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 172 za, proti vzdržani, sprejeto. 173 za, proti vzdržani, sprejeto. 174 za, proti vzdržani, sprejeto zavrnjeno 175 za, proti vzdržani sprejeto 176 za, proti vzdržani zavrnjeno 177 za, proti vzdržani zavrnjeno 178 za, proti vzdržani zavrnjeno 179 za, proti vzdržani sprejeto 180 za, proti vzdržani sprejeto 181 za, proti vzdržani sprejeto zavrnjeno 182 za, proti vzdržani sprejeto. 183 za, proti vzdržani sprejeto. 184 za, proti vzdržani sprejeto. Regi 4 za, proti vzdržani sprejeto. Regi 6 za, ali lahko glasujemo v sklopu od regi 6 eh, do regi 12. Kdo je za? Kdo je za? proti vzdržani sprejeto. In sedaj glasovanje o celotnem poročilu. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 16 za, 1 proti. Eh, čestitke poročevalcu. To eh, je bilo obsežno poročilo. Najlepša hvala. Sedaj smo zaključili z glasovanjem. Prešli bomo k osmi točki na našem dnevnem redu, kajti poročevalec za sedmo točko se nam še ni pridružil. Zato prehajamo k eh, točki osem, torej posebno poročilo Evropskega računskega sodišča 24 skozi 2016. Gre za državno pomoč in pa kohezijsko politiko. Tudi jaz moram še poiskati eh, to poročilo, naš poročevalec je kolega Ali. In kdo je pristojni eh, član sodišča, gospod Hiriks? Prisrčno vas pozdravljam. Hvala lepa. Skoraj da, eh, že sedite na sončni strani in eh, takoj boste dobili tudi poročilo za predstavitev tega posebnega poročila. Izvolite. Spoštovana gospa eh, predsedujoča, eh, dame in gospodje poslanci, naj nakratko predstavim eh, najpomembnejša priporočila našega poročila glede državne pomoči. Naj, najprej rečem, eh, da je eh, prepovedano dajanje državne pomoči eh, in sicer glede na zakonodajo, ki je določena v Evropski pogodbi. Obstajajo pa določene izjame. In v letih 2007 do 2013 je bilo namenjenih 504 milijard eh, evrov. In za kohezijsko politiko jih je bilo namenjenih 139 milijard. Primerjali smo eh, tudi eh, stopnjo napak sodišča, komisije in pa držav članic in ukvarjali smo se tudi z analizo teh napak z strani eh, komisije. Eh, obravnavali smo eh, popravke, ki jih je uvedla Evropska komisija in ogledali smo si tudi načrte za obdobje 2014 do 2020. In tako kar prehajam k našim glavnim ugotovitvam. Napake pri dodeljevanju državne pomoči znašajo približno 13,5 odstotkov v eh, ocenjeni stopni napak za kohezijsko politiko, ki eh, je v obdobju 2010-2014 znašala 5,7 odstotka. Torej tukaj gre za zelo pomembno področje, če želimo usredn, ustrezno poslovodenje. Eh, torej, premalo je bilo vzpodbud oziroma državna pomoč je bila preveč intenzivna. GD Regio in GD Imp sta neustrezno obravnavali napake pri dodeljevanju eh, državne eh, pomoči in zato nimata ustreznih eh, podatkov. Zaradi neustreznih podatkov v podatkovnih zbirkah tudi nismo mogli natančneje analizirati napak. Evropska komisija bi lahko, eh, če bi imela te podatke, razvila eh, preventivne ukrepe. Eh, Gedi za konkurenco pa je izvedel horizontalno analizo, ki je temeljila na schemah pomoči in sicer v obdobju 2006 do 2014 in izkazalo se je, da je 30 odstotkov teh primerov dodeljevanje državne pomoči bilo problematičnih. To pomeni, da je generalna direkcija prekršila pravila. V petih državah članicah je stopnja problematičnih primerov znašala 50 odstotkov ali pa še več, to samo kot uh, praktičen primer. No, če si ogledamo naslednjo prosojnico, potem eh, lahko vidimo natančnejšo analizo ugotavljanja napak oziroma nepravilnosti, vidite, da je Evropsko računsko sodišče ugotovilo, eh, da naj bi eh, stopnje napak znašala približno 18,6 odstotkov, eh, skoraj da enako odstotek predlaga tudi GD regijo, torej za regionalne zadeve, medtem pa, medtem ko pa je Generalna direkcija za konkurenco, ocenila, da naj bi stopnja na napak oziroma nepravilnosti znašala skoraj da 36 odstotkov. Razlike so predvsem zaradi uh, različnih pristopov. Uh, gre za to, uh, ali uh, analiza temelji na tveganju ali na posameznih uh, primerjih. V zadnji vrstici pa vidite, da so države članice v svojih nadzorih ugotovile manj kot 4 odstotno stopnje napak. To pomeni, da nepravilnosti na ravni Evropske unije, da so eh, te ocene na ravni Evropske unije kar petkrat više kot na ravni držav članic. Nadzorni organi v državah članicah eh, pri izvajanju nadzora eh, niso dali nobenega posebnega povdarka državni pomoči. Potem smo ugotovili, da tudi ni zadostne koordinacije znotraj komisije, e, torej ni prišlo do izmenjave informacij podatkov znotraj komisije med posameznimi službami komisije. Generalne direkcije so imele zgolj omejen dostop do e, podatkovnih zbirk. Pri večjih projektih kjer stroški znašajo več kot 50 milijonov evrov, ni eh, bilo sistematičnih posvetov med eh, GD za generalno direkcijo in pa eh, GD za konkurenco. Pred sodbo Leipzig Hale moramo meniti. To je bilo do konca leta 2012. Odobreni so bili torej projekti, ki so morda v določeni meri kršili eh, pravila eh, za dodelovanje državne pomoči in s tem tudi more biti pravila Evropske unije. V letih 2007-2012 je komisija odobrila približno 440 projektov. Ugotovili smo tudi, da je bilo izvedenih zelo malo eh, korekturnih, korekturnih ukrepov. in sicer kljub napakam. GD Regio je eh, predložila 18 eh, finančnih popravkov za 7 držav članic za obdobje 2010 do 2014, gre za 25 milijonov evrov in to je vsaj eh, deloma povezano z državno pomočjo. Kljub temu pa je ta vsota še veliko premajhna, če upoštevamo, koliko sredstva je bilo za to namenjenih. GD za konkurenco pa je eh, zahteval le en eh, finančni popravek eh, in sicer za nič cela tri milijarde evrov in mislim, da je to razmeroma nizka številka. V obdobju 2014-2020 pa so se zadeve nekoliko spremenile. Evropska komisija je uh, sprejela uh, nov ukrep. Gber in sicer se da se je do 70 odstotkov uh, vsot, eh, ki so bile zagotovljene za državno pomoč, uvrstilo v eh, ta obseg temeljnih eh, pravil. Države članice morajo storiti veliko več in tukaj je velik potencial. države članice so eh, izvedle eh, določene napake, eh, ki spadajo v obsek GD regijo in pa GD za konkurenco. In lahko se bojimo, da bo stopnja napak še narasla. Obsek državne pomoči se je povečal. In prilagojen je bil sistem za majhne in srednje velika podjetja, poleg tega pa so bila natančnejše določena pravila za velike javne razpise eh, za več kot 500 eh, tisoč evrov. Zagotovljena naj bi bila tudi večja preglednost, ki bi morala prispevati k boljšemu spoštovanju pravil. In že eh, bom preskočila naslednjo prosojnico, da nakratko opišem še, drugačne, še druge spremembe. Določeno je bilo ex ante pogojevanje pri državni pomoči, na ta način bi se naj izognili morebitnim napakam države članice so izvedle tako imenovano samo oceno v soglasju z Evropsko komisijo in pet držav članic eh, je eh, dejalo, da eh, niso izpolnile zaveze v okviru, okviru, v okviru akcijskih načrtov in Evropska komisija je sprejela uh, ukrepe uh, in uh, do konca tega leta naj bi bili novi akcijski načrti uh, izvedeni. Samo ena država članica uh, je izpolnila te pogoje, uh, pri štirih situacija še ni jasna. Evropska komisija pa je tudi predlagala akcijski načrt za državno pomoč in sicer naj bi šlo za boljše izobraževanje, za boljše podatkovne baze in tako naprej. To je nekaj konkretnih ukrepov, ki sem jih želel izpostaviti. Sedaj pa še prihajam k našim priporočilom. priporočilom. In sicer eh, smo podali 12 delnih priporočil. Evropska komisija je veliko večino teh priporočil sprejela, le treh eh, priporočil eh, niso sprejeli. In sicer gre za priporočila Evropski komisiji, ki so povezana z boljšim nadzorom Evropska komisija mora eh, zbrati informacije iz eh, podatkovnih zbirk, ugotoviti mora, eh, kje se pojavljajo napake in natančno mora nadzorovati tudi napake držav članic. Ali se te držijo pravilno? Dejali smo, da mora Evropska komisija uh, uvesti uh, korekturne popravke uh, v primeru napak. Naj navedem še tri druga priporočila. Priporočili smo, da bi velike projekte odobrili šele po, notranji, po notranjem nadzoru, kajti nadzor. Uh, držav eh, članic, povzroča številne preglavice, pojavljajo se številne napake in Evropska komisija bi morala analizirati, zakaj prihaja do teh napak. In eh, na koncu naj opozorim še na eno napako eh, in sicer menimo, da potrebujemo osrednjo podatkovno eh, bazo na ravni Evropske unije in države članice je potrebno uspodbuditi, da vzpostavijo eh, skupni register za uporabo pravila de minimis. Eh, gospa predsedujoča, dame in gospodje, toliko torej o mojem pregledu najpomembnejših priporočil. Z veseljem pa bom seveda odgovoril tudi na vaše vprašanje. Hvala lepa. Ja, vielen dank und uh, glückwunsch zu dem beeindruckenden čestitke za odlično posebno poročilo o zelo pomembni temi, ki smo jo doslej tako žalostno zanemarjali. Kolega Ali, poročevalec, ima besedo. Hvala, gospa predsednica, dragi gospod Heriks, dragi kolegi in kolegice. Več kot ena tretjina evropskega proračuna je posvečena kohezijski politiki ki si prizadeva za spodbujanje enakosti na socialnem in gospodarskem področju po Evropski uniji. Eh, eh, zaostajajoča industrijska območja, potem kmetijska območja so lahko deležna eh, pomoči. Gre za to, da bi se uravnale razlike med regijami in da bi se ustvarjala delovna mesta. Istočasno se moramo zavedati tudi, da je državna pomoč prepovedana, zato da ne bi prišlo do napak na trgu. Gre pa za posebne geografske regije in pa sektorje, kjer je eh, državna pomoč dovoljena. Mi eh, smo skušali oceniti, eh, kakšna je stopna neskladnosti oziroma nepravilnosti pri državni pomoči. Eh, ocena je bila zelo kakovostna, eh, to je ocena, ki jo je upravilo računsko sodišče. Zelo pozdravljam njihovo posebno poročilo. Eh, obdobje od leta 2007 do 2013 je bilo tako, da smo se posebej osredotočali na obdobje od 2010 do 2013. Pogledali smo, katere dejavnosti je izvedla komisija in kaj so naredile države članice, zato da bi preprečile kršitve pri eh, pravilih eh, o državni pomoči. Zdaj smo dobili celovito sliko o tem, kaj se dogaja na področju eh, kohezijske politike. Smernice zelo dobro definirajo naše delo v prihodne. Mm, komisija se je že odzvala tudi na posebno poročilo, upam, da bo sprejela večino priporočil. O določenih bi lahko še dodatno razpravljali, ampak če bo komisija eh, upoštevala ta priporočila, potem bo, eh, bodo tudi pravila o državni pomoči bolj spoštovana. Hvala lepa. Zdaj pa smo že pri razpravi. Če se ne bi vsi ukvarjali s svojimi elektronskimi poštami, bi lahko zdaj razpravljali o pomembni temi, ampak vsi raj gledate svojo pošto. Zdaj pozdravljam iz GD za regionalne zadeve in pristanišča, gospoda Cukova in iz OLAFA, gospod Cionodomas. Kdo bo začel? GD eh, regi. Izvolite. Uh, Hvala, gospod predsednica. Uh, iskal sem gum za mikrofon. Uh, zelo smo hvaležni za te celovite ocene računskega sodišča, zelo tesno smo sodelovali s sodiščem, tudi pomagali smo jim pri opredeljevanju teh vprašanj, ko gre za državno pomoč. Ne samo pri pripravi tega poročila, ampak že več let sodelujemo. Sodišče eh, si že vrsto let eh, ogleduje in proučuje državno pomoč, posebej so se osredotočili na leti 2013 in 2014 kajti tam je prišlo do največ napak, ko gre za kohezijsko politiko. Od uh, eh, 12 do 17 odstotkov. Sodišču smo hvaležni za te ocene. Gospod Ali je tudi govoril o obdobju do leta 2014, tudi po tem obdobju. Uh, Imamo poročila sodišča, sodišče poroča o izboljšavah, predvsem, ko gre za stopne napak. Za leto 2015 smo naprimer videli, da je pri državni pomoči e, šlo za nekaj več kot pet odstotno stopno napak. Sodišče v posebnem poročilu in tudi v letnem poročilu za leto 2015 pravi, da je prišlo do izboljšav e, torej pri organih in pa pri nadzoru in to zelo pozdravljamo mi smo že sprejeli priporočila, eh, ki so nam bila podana, delamo na njih. Eh, sodišče tudi govori o akcijskem načrtu komisije, ta je bil eh, definiran v sodelovanju DG, regi DG Empel in DG Komp, zato da bi izboljšali kapaciteto držav članic pri urejanju tega vprašanja. Seveda gre za zelo celovito področje, ki je zelo kompleksno. Ves čas smo sodelovali tudi z računskimi organi, da bi izboljšali svojo sposobnost revizije. Od leta 2011 do 2015 smo pripravili eh, sezname eh, težav pri državni pomoči. Mm, revizijski organi so to dobili, prav tako drugi organi eh, in prizadevamo si za to, da bi vsi upoštevali enake standarde. pregledali smo tudi bazo podatkov, ki jo uporabljamo za eh, poročanje o državni pomoči in pa neskladnosti oziroma neupoštevanju pravil. Eh, direktorat v komisiji je imel eh, podatke tudi za leto 2015, ampak naše ocene ne izhajajo iz tega oziroma sodišče priporoča, da se osredotočimo na druge vrste podatkov. Zdaj, so se stvari izboljšale, imamo tudi baze podatkov, prek katerih lahko poročamo o vseh napakah pri eh, državni pomoči in pri tipologiji teh napak. Eh, to pa dobijo tudi vsi direktorati, zadevni direktorati ESI v komisiji, ampak eh, to dobijo tudi revizijski organi, ki jih poleg tega spodbujamo, da poročajo o tem pri svojih letnih poročilih. Verjamemo, da nam bo to pomagalo, da bomo eh, pripravljali nadaljne ocene še naprej eh, in eh, pri tem sodelovali z DG Komp, predvsem ko gre za državno pomoč. Na ta način bomo potem tudi bolje usmerili nadaljne ukrepe, če se bo stopna napak ponavljala tudi v prihodne. Besedo bom predal kolegu iz DG Komp. Um, bi se pa navezal še na uh, poziv poročevalca za komisijo, uh, namreč, da komisija eh, ni želela izpolniti priporočil. Točka 4b je to, tukaj uh, gre za infrastrukturne projekte pred letom 2015 oziroma 2012. Leta 2011 naj, naj razložim, takrat je sodišče sprejelo dodatne odločitve in. Uh, Imeli smo sodno prakso v zvezi z državno pomočjo, ko gre za infrastrukturne projekte. E, takrat je prišlo do sodbe in sicer na področju, ki ni bilo povsem jasno. Komisija je dala državam članicam nekaj navodil, e, namreč, da pri takih projektih ne bi smelo priti do državne pomoči, da taki projekti torej niso e, upravičeni do državne pomoči. Zdaj pa komisija po uh, vzpostavitvi te nove pravne situacije obvešča države članice, da je treba oceno narediti prej, ko gre za infrastrukturne projekte. In uh, države morajo komisijo tudi obvestiti, uh, ko gre za vprašanje državne pomoči na teh področjih. Nekaj uh, smernic smo torej. Uh, podali že leta 2012 in takrat smo tudi jasno navedli, da te smernice in pa prošnje po državni pomoči za infrastrukturne projekte, da to velja za uh, obdobje od leta 2012 naprej. Nismo mogli retroaktivno uh, spreminjati stvari uh, torej za nazaj. Cilj je bil tudi, da dobimo pravni okvir, ki bo stabilen za upravičence in države članice. V tej smernici smo tudi jasno vključili navodila za države članice glede tega, kako upravljati večje in pa manjše projekte, ko gre za infrastrukturo. In sicer potem, ko so eh, eh, stopile v veljavo te smernice in potem, ko je bila opredeljena sodna praksa. No, zdaj na koncu programskega obdobja, eh, zaključili ga bomo naslednji teden, moramo spet pregledati te primere tveganje je omejeno, kot bo povedal moj kolega. Kar pa se tiče obdobja od 2014 do 2020, smo izboljšali eh, postopke sprejemanja projektov. Vsako vprašanje v zvezi z državno pomočjo morajo razrešiti države članice same v sodelovanju s komisijo, še preden komisija sprejme oziroma eh, potrdi kak projekt postopek eh, je zdaj eh, še močnejši in strožji eh, do leta 2020. Pred sprejetjem odločitve morajo, torej, si, morajo razmere biti jasne. Ker nima smisla, da komisija državam članicam nakladno pove, da njihov projekt ni upravičen. Zelo tesno sodelujemo tudi z revizijskimi organi upoštevamo njihove eh, pristojnosti, eh, gre za usposabljanje, za smernice, preverjanje in tako naprej. Pomagamo jim tudi pri eh, revizijah in zelo zadovoljni smo, ko vidimo, da sodišče v letnem nadzornem poročilu za leto 2015 piše o tem. Ugotovili so, da je prišlo do izboljšav pri nadzoru revizijskih organov. Sodišče je opazilo bistvene izboljšave na tem področju v primerjavi s prejšnjimi leti in eh, prejšnji seznami niso v celoti eh, pokrivali eh, vseh vprašanj povezanih z državno pomočjo, v nasprotju s tem pa so ti seznami zdaj bolj popolni. Mi tudi s programskimi organi in pa revizijskimi organi sodelujemo tudi pri pripravi um, programov oziroma delovnega programa. Eh, zelo tesno smo sodelovali tudi z DG Komp pri tem vprašanju in eh, državam članicam tudi pomagamo, ko gre za državno pomoč. Gospod Zebar. Nisem slišala, zakaj komisija do sedaj ni sprejela nobenih korekturnih ukrepov, popravljenih ukrepov. Zakaj je bilo to sploh potrebno? Imate na to odgovor, lahko to pojasnite, preden predam besedo naprej. Uh, Priporočilo ena zadeva bolj DG kombi, mislim, da bo Karl lahko odgovoril na to. Eh, sodišče eh, omenja torej, ukrepe ugotavljanja in korektivne ukrepe eh, pri neupoštevanju pravil državne pomoči. In sodišče ugotavlja, da je naša stopna prepoznavanja napak zelo podobna kot stopna pri sodišču. Gospod Herik se je omenil tudi države članice ki jim je komisija naložila finančne uh, sankcije v zvezi z državno pomočjo. Eh, druga stvar pa je spremljanje, ki ga eh, pri schemah v državah članicah upravlja DG Komp. Uh, Gospod Sukup, hvala. No, glede treh priporočil bi se oglasil. Komisija je ta tri poročila um, zavrnila, ampak ker vas zanimajo korekcije pri napakah, uh, ki so bile ugotovljene pri spremljanju, naj, najprej začnem s tem. Res je, da uh, imamo dejavnost spremljanja vsako leto uh, z perspektive DG Komp in ugotavljamo osobno napako okrog 30 odstotkov. Uh, ampak moramo vedeti, da napaka ne pomeni nujno, da je prišlo do neupravičene državne pomoči. E, moramo tudi razlikovati med nezakonitostjo ukrepa, e, torej ukrep je bil vzpostavljen v skladu ali pa ne e, s pravili. E, druga stvar pa je neskladnost, to pa se navezuje na vsebino in stopna napake. E, vsebuje tudi številne postopkovne napake pri državah članicah. In te ne vodijo nujno v bistvene napake, ko gre za uh, sprejemljivost uh, ukrepa oziroma državne pomoči. Včasih uh, pravna podlaga ni vsebovala vseh uh, pogojev, ki so bili potrebni, potem ugotovimo, da so v praksi ti pogoji vendarle bili spoštovani. Uh, korektivne ukrepe pa sprejmemo v obliki eh, zagotavljanja, da države članice sprejmejo spremembo pravne podlage. Mm, torej, z postopkovnega eh, vidika spreminjamo zadeve, ampak taka napaka ne vodi nujno v eh, vračanje pomoči. In tu je razlika med eh, stopno napake in pa vračanjem pomoči. Imamo tudi veliko primerov, ko so države članice po naših ugotovitvah same uh, izterjale sredstva, ne da bi komisiji bilo treba odpreti formalni postopek. No, zdaj pa tri priporočila. Prvo priporočilo govori o tem, ali bi komisija morala preiskati projekte. Uh, kjer je bila pomoč eh, dodeljena in so bili projekti eh, izvedeni pred eh, sodbo Leipzig-Hale. Ta sodba zagotavlja gotovost, ki je prej ni bilo. Ko gre za investicije v infrastrukturo, ali to spada pod pravila državne pomoči ali ne, torej ali gre za gospodarsko dejavnost ali ne. Tukaj je obstajala nejasna situacija, to je sodišče potem razjasnilo v sodbi Leipzig-Hale. In v takšni situaciji mislim, da je dobra administrativna praksa, da se uh, uporabljajo razjasnjena pravila od tega trenutka naprej, ne pa da se retroaktivno uh, gleda v preteklost. Naj povem uh, tudi nekaj, o čemer je že govoril gospod Seber. Problem na računih ni v končni fazi tako velik. Uh, Prejšnje leto je kolegi eh, sprejel eh, določena načela v zvezi s tem, Lajcihale pa ne zadeva tudi vsake infrastrukture. In eh, komisija pravi, da infrastruktura kot so ceste, potem vodovodno omrežje, železnica, torej takšne infrastrukture sodba Lajcihale ne zadeva ampak še vedno lahko pride do državne pomoči. Projekti, ki so dobili podporo na tem področju, eh, verjetno ne spadajo pod eh, pravila državne pomoči, ampak Lajcihale eh, pa velja za pristanišča, širokopasovni internet, letališča, kjer obstaja večja konkurenčnost med omrežji in kjer je tudi več zasebnega financiranja eh, obseg eh, sodbe Lajcihale je tukaj omejen, eh, ampak prinaša pa gotovost za situacijo, ki do takrat ni bila jasna in mislim, da ne bi bila dobra upravna praksa, če bi šli nazaj retroaktivno. Potem druga stvar, eh, de minimis registr, ki naj bi ga vzpostavile države članice, gre za znesek oziroma 200 tisoč. Eh, za naslednjih eh, nekaj let eh, oziroma naslednji dve leti. Mislimo, da je primerno državam članicam prepustiti način ukrepanja. Centralni register je ena možnost, v določenih državah to že počnejo, ampak države članice lahko uporabijo tudi druge poti, naprimer izjave podjetij in tako naprej in na ta način zagotovijo, da se pravila spoštujejo tukaj moramo spoštovati načelo subsidijarnosti. Namreč, da stvari ne harmoniziramo tam, kjer eh, lahko države članice uporabljajo različne metode. Tretje priporočilo. Tukaj pa gre za centralni registr za eh, eh, izterjave. Tudi tukaj smo imeli pred nekaj leti sodbo sodišča, ki pravi, da načeloma komisija ne bi mogla autorizirati pomoči za podjetje, ki mora eh, še eh, vračati nezakonito pomoč iz preteklosti. To je to načelo in mi eh, v DG Komp menimo, da to načelo velja na nacionalni ravni, tako da države članice, ki niso še izterjale pomoči nekemu podjetju, da mu ne morejo zagotavljati nove pomoči. To se torej izvaja na nacionalni ravni. In mi želimo to razjasniti tudi v uredbi o uh, izjemah v bloku. Upamo, da bo to čim prej sprejeto. V tem pogledu tudi ne mislimo, da bi Evropski registr z vsemi podjetji uh, bil smiselen, kajti spet eh, gre za raven držav članic in mislim, da spet lahko državam članicam prepustimo, da zagotovijo skladnost same. Hvala. No, še predstavnica Olafa, gospod Sinjo Dumas. Se oprečujem, če sem zmaličila vaše ime. Eh, hvala lepa, bom kratka. Eh, eh, no, zelo kratka bom. V zvezi s priporočili bi vas rada obvestila, da smo že Eh, ta priporočila začeli izvajati. Kot je rekel gospod Seber, to počnemo v tesnem sodelovanju z njimi. Eh, zdaj imamo v eh, našem sistemu za upravljanje nepravilnosti to že vse vključeno. Hvala. Ja, ja gospod Eriks, zanimivo je bilo slišati različne mnenje komisije. Mogoče lahko glede celotne zadeve zauzamete svoje stališče. Beseda je ponovno vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča in äh, hvala tudi predstavnikom komisije. Na. No. Še enkrat najlepša hvala za besedo. K širi B lahko še enkrat nekaj povem. Tukaj gre namreč eh, za to, da bi primeri, ki so bili odobreni že pred letom 2012, ponovno preverili. Omenil sem številke. Komisija je, imela, je odobrila 640 projektov v tem obdobju v obdobju 2007-2012. In če si pogledamo primere, ki smo jih predelali, nimam statistike, ampak iz poročila, posebnega poročila eh, za pomorstvo, sem vzel številke, med 7-12 smo imeli notificirane samo štiri primere, kar pomeni, da imamo neko, sivo številko primerov, v katerih ne vemo, kaj se je dogajalo. No lahko bi prišlo do hudih kršitev ali do velike škode za finančne interese Evropske unije. Na to smo pač želeli upozoriti. To lahko komisija spreme ali pa poskuša to zadevo nekako proči in ne reši. Nasplošno moram povedati, da seveda razumem argumentacijo komisije. Ampak ni čisto tako. In eh, večkrat sem se že ukvarjal z državnimi pomočmi in imamo tudi več eh, sod na 38. strani Airport de Paris decembra 2000. Tam je bilo že napisano, da če je neka gospodarska dejavnost povezana z eh, infrastrukturo, potem je treba upoštevati pravile glede državne pomoči. Komisija mm, je to lahko videla v poročilu 62 v, za projekte, za inf, ki vključuje infrastrukturo, od takrat je treba upoštevati pravila glede državne pomoči. Ni tako, da to ni državna pomoč, ampak je tukaj več primerov, pri katerih je bilo tako odločeno. In to je pravna eh, praksa, sodna praksa, ki jo je treba upoštevati. Zato bi lahko ta preverjanja opravili še preden zaključ, zaključimo postopke. Seveda drži, da vsaka napaka ni eh, nekaj, kar zahteva popravek ali izterjavo vračilo eh, stroškov. Mi smo zapisali, kateri primeri so problematični in eh, tudi, kjer imamo probleme z neskladnostjo za notranjim trgom. To imamo za obdobje 2014-2016. To so bili problemi, ki so neskladni, nezdružljivi z pravili notranjega trga. Imamo pa en popravek DG Komp v istem obdobju, samo en popravek, kar zadeva tri priporočila, ki jih je GD Komp omenjal, Leipzig Hale sem omenjal tudi sam. V preteklosti imamo seveda tudi pristope v drugi smeri, kar pa zadeva demini. De minimis, omenili ste pravno gotovost v prvem primeru. Tudi za to priporočilo lahko to izpostavim. Če imamo registr, katerim lahko zadevo pogledamo, tako kot naprimer v primeru iz Portugalske, ki smo ga predstavili v poročilu, vse to daje pravno varnost, pravno gotovost če uh, eh, se štejemo obveznosti za tri leta, bomo videli, ali smo prekoračili ta limit 200 eh, tisoč. Seveda lahko eh, razmišljamo o plusih in minusih takšnega pristopa. Vsekakor bi morali države članice spodbujali, spodbujati k temu, da vzpostavijo takšen register. Kar zadeva načelo Degendorf, To se pravi, da ni moč podeliti novih državnih pomoči, če je eh, projekt v eh, postopku izterjave oziroma vračanja državne pomoči. Smo namreč eh, v deželi različnih podjetij zaradi gospodarskih povezav je težko spostaviti nek pregled na celotno situacijo. Prav zato si želimo neko evropsko, vseevropsko podatkovno bazo ali registr tako, da bi zagotovili, da se ne podeljujejo državne pomoči podjetjem, ki so v postopku izterjave te državne pomoči. Hvala lepa, kolega Salafranka ima besedo. Hvala, gospa predsednica. Zahvalil bi se najprej eh, poročevalcu potem pa tudi računskemu sodišču in pa predstavnikom komisije za njihove prispevke. Razprava je res zanimiva in eh, ta razprava kaže na eno glavnih načel eh, in sicer je to načelo eh, svobodne konkurence. Mm, to načelo vodi skupni trg. Imamo tudi pogodbe in ravno smo ta konec tedna praznovali 60. obletnico teh pogodb. Torej, te pogodbe eh, predvidevajo, da se bodo ekonomije držav članic razvijale enakomerno. In k temu veliko prispeva tudi kohezijska politika. Zato je zelo zanimivo eh, videti številke, ki nam jih eh, je prineslo računsko sodišče. 500 milijard se omenja v tem kontekstu. In 139 eh, eh, milijard je povezanih s kohezijsko politiko. Zato se mi tudi ta razprava zdi tako zelo pomembna, prav tako poročilo. 367 eh, milijard pa je povezanih z drugimi politikami EU. Nov sem v tem odboru za proračunski nadzor, ampak zanima me, ali bi bilo. Uh, pomembno razpravljati tudi o teh vsotah, eh, torej eh, o eh, vsotah za kohezijsko politiko in pa za druge politike. Dve stvari bi rad poudaril. Rad bi predstavnike komisije vprašal, kakšna je razlika med napakami, do katerih je prišlo, in pa stopno izterjav pri napakah. E, tukaj očitno gre za neučinkovitost, e, ko gre za priznavanje napak. Državna pomoč, e, niso, državna pomoč ni nezakonita sama po sebi. Mm, te državna pomoč je torej možna tudi v skladu s pogodbami. In zanima me, ali bi lahko kdo izmed predstavnikov komisije ali pa računskega sodišča povedal, kakšna je razlika med eh, napakami pri državni pomoči in pa eh, kakšne so eh, vsote pri izterjavah. Potem pa še nekaj. Mm, potrebovali bi bolj aktualizirano bazo podatkov, ne samo za boljše upravljanje držav članic, ampak tudi za boljše sodelovanje med državami uh, agencijami in pa institucijami. Mm, prebral sem dokument računskega sodišča in skrbi me to, da pet držav ne izpolnjuje pogojev, ko gre za pogojevanje ex ante in uh, svojih načrtov za državno pomoč ne pošiljajo komisiji. Komisija mora to potrditi, kolikor vem. In ta podatek me res skrbi. Upam, da bomo čim prej izvedeli, za koga tu gre eh, in da bomo lahko v akcijskem načrtu kaj naredili v zvezi s tem. To, da je takih kar pet držav, eh, se mi zdi zelo slabo. Eh, mm, če imamo pravna pravila, jih je treba tudi spoštovati. Hvala. Ja, vse gute vragen, Hasebo. Zelo dobro vprašanje, gospod eh, Zeber, boste vi odgovorili? Uh, no, kar zadeva zneske finančnih eh, popravkov razsodišče omenja kalkulacija za pet primerov iz 80 eh, postopkov, ki je sprožil v DG regijo. 36,8 milijonov je vsota za popravkov samo v tistih primerih, kjer je računsko sodišče lahko Eh, povezal eh, finančni popravek eh, na državno pomoč, kaj ti analiza je vključevala različne vidike, vključno za državno pomočjo, kar pomeni, da računsko sodišče ni moglo opredeliti, količna sota je povezana z državnimi pomočmi. Kar je dobro videti in bi rad poudaril, je, da je komisija za vsak primer, ki ki je podan v poročilu računskega sodišča. Naredila svojo analizo, spremljamo tudi vse primere, eh, ki jih je omenjala sodišče in jih, o katerih poročajo tudi države. Sodišče je to upoštevalo in eh, pravi, da je eh, raven napak odvisna od Eh, stopnje odkritih napak. Če sodišče ugotavlja, da je v določenem eh, projektu vključena resna napaka, če imamo 30-odstotno napako, potem je naslednji korak, da ugotovimo, ali obstaja potreba po notifikaciji. In če pride do notifikacije države članice v tem primeru, lahko eh, GD kont naknadno ugotavlja, ali je državno pomoč še vedno v skladu, izplačeno v skladu za pogodbo in v pravili notranjega trga. To se pravi, da to ni povezano direktno z vsoto, ki jo mora izterjati Evropska komisija. Skratka, nimamo vedno pokritje 100 odstotkov, včasih imamo mogoče primer podjetij, ki niso upravičena in čase jih je tudi izterjamo denar od držav ali pa od, direktno od upravičencev, kar zadeva pet držav, ki niso imeli vzpostavljenih eh, vseh pravil za ekante preverjanje zanje smo pripravili različne ak ex ante priporočila. In ti akcijski načrti so pripravljeni. Del aktivnosti je bilo že sprejetih eh, ob sprejetno partnerskih sporozumov. Komisija jih je pripravila za vsako državo članico, tako da eh, imajo države različne akcijske načrte, ki, katerih izvajanje tudi spremljamo. Popolnoma se strinjam s priporočilom računskega sodišča, da bo komisija morala sprejeti ustrezne odločitve, ko bomo dobili poročila junija 2017 glede izvajanja za ex ante pogojenost. Komisija namerava sprejeti ustrezne ukrepe suspenza, če ne bodo vzpostavljena ta eh, pravila za ex ante kondicionalnost. Nismo pa slišali imen držav članic, eh, o katerih je govora, ko govorimo o teh pet. Za katere države gre? Eh, Te države so napisane v akcijskem načrtu komisije, tudi v poročilo računskega sodišča. Zahvaljujem se. Eh, tudi Računsko sodišče, da je objavil akcijski načrt Evropske komisije, to je zelo dober eh, primer. Pet držav eh, so Italija, Romunija, Češka, Hrvaška in Slovaška. Čeprav razume, smo za Češko republiko dobi, že dobili odgovore konec leta 2016 glede izpolnjevanja vseh aktivnosti predvidenih v akcijskem načrtu za to državo. Osebno nimam najnovejših informacij o ostalih štirih državah, lahko pa vam eh, odgovor posredujemo v pisni obliki. BGD komp eh, dodali kaj? Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ne, nihče drug se eh, ni prijavil, zdaj pa za zaključek še poročevalec gospod Ali. Uh, Zahvaljujem se eh, za vsa pojasnila Računskega sodišča, pa tudi komisije. Hvala lepa tudi za prispevke vseh eh, eh kolegic in kolegov iz odbora, ki so imeli pomemb. Eh, no, temo potrebe po koordinaciji med državami članicami in komisijo ter ustreznih struktur znotraj komisije. To je izjemno pomembno. To je ante preverjanje skladnosti je izjemno pomembno. Sveda bom z veseljem sprejel predloge eh, kolegov, ki jih bom poskusil vključiti v končno različico poročila. Hvala lepa, s tem smo na koncu te eh, točke dnevnega reda. Zahvaljujem se računskem sodišču, Olafu in tudi komisiji za pojasnila. Mislim, da bomo to temo obravnavali v kratkem, kajti vprašanje finančnih interesov in zaščite finančnih interesov Evropske unije pri postopki podeljevanja državnih pomoči predstavlja zelo pomembno zadevo, ki, za katero nam mora biti mar. Hvala lepa vsem. S tem smo zaključili s to točko dnevnega reda in nadaljujemo z sedmo točko na dnevnem redu in sicer gre za proračunski nadzor financiranja nevladnih organizacij iz proračuna Evropske unije. Poročevalec je Markus eh, Piper, ki je pripravil poročilo na lastno pobudo in zdaj mu predam besedo za predstavitev poročile. Gospod Piper, izvolite. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Hvala tudi za to, da se tako prožni, kad e, zadeva obravnavo dnevnega reda. Gre za financiranje nevladnih organizacij. Mm, poskušali smo ugotoviti, v kolikšni meri se nevladne organizacije financirajo iz eh, evropskega proračuna in kaj s tem denarjem konkretno počno. Povedati moram, da je zelo težko dobiti verodostojne podatke. moram povedati, eh, da so se naši sogovorniki zelo potrudili, da bi nam posredovali ustrezne podatke, vendar pa že enostavno vprašanje in prosim podatke 50 največjih eh, nevladnih organizacij, ki nimajo obveznosti za transparentnost eh, končnih upravičencev. Lepa beseda, ki jo najdemo tudi pri strukturnih eh, skladi. Želeli smo si največjih 50, ampak že to ni bilo mogoče dobiti. In to je prvi eh, rezultat tega poročila, da imamo zelo velike probleme pridobiti uporabne podatke. Zato smo naročili eh, študijo, smo naročili analizirali sekundarne vire in rezultate smo povzeli v tem poročilu. Dejstvo je, da se tukaj porabi precej denarja letno mm, iz leta 2010, okoli 1,5 milijard, to bo znesek, ki bo še vedno veljal, in skoraj 70 odstotkov dobili 273 eh, nevladnih organizacij, kar seveda zbuja našo pozornost. Eh. To pomeni 1,5 eh, milijona evrov za vsako nevladno organizacijo te velikosti. V Evropi imamo na tisoče nevladnih organizacij, vendar le nekaj jih je, ki dobivajo evropska finančna sredstva, v nekih znatnih eh, zneskih. Toliko, v, kar se deva v vodo v zvezi z podatki, ki so bili na voljo, zdaj pa nekaj splošnih eh, pripomp eh, vezanih na poročilo. Pričemer ugotavljamo, da so nevladne organizacije sedežem v Bruslju mm, zelo koristne za naše politično delo, saj nas oskrbujejo z informacijami, ki jih na drugih mestih ne dobimo. tako da si zaslužijo poleg eh, zasebnega financiranja tudi javno financiranje iz proračuna Evropske unije. Zdaj smo pa že pri problematiki. Poročilo smo namreč tudi prišli do sklepa, da uporaba evropskih eh, finančnih sredstev ni čisto natančno dokumentirana, tako da smo si morali nekako sestaviti mozaiki iz kamenčkov, ki smo jih uspeli zbrati. To je prva kritika. Druga kritika se nanaša na to, da smo dobili vtis, da se nevladne organizacije za nekaj plačujejo, čeprav vedno pogosteje delajo z napačnimi dejstvi, z fejki. Imamo nekaj pobud, ki namenoma širijo pravljice, lažne zgodbe in hkrati dobivajo evropski denar. To ni sprejemljivo. In še načelna težava je, da strani izvršnih organov, torej komisije, vidimo podporo nevladnim organizacijam ki omogočajo izobraževanje na področju lobinga v političnih institucijah. Organizirajo tečaje v tem smislu in kot demokrat se moram vprašati, kako je mogoče, da eksekutiva organizira izobraževanje za lobiste glede vpliva na zakonodajno delo. Da se kaj takega dogaja mi nekako ne gre v glavo. Nisem nek ustavni pravnik ali kaj podobnega, pa vendar se mi postavlja vprašanje, ali je to sploh združljivo z temeljnimi vrednotami Evropske unije in tu je tudi jedro tega poročila. Mogoče vse skupaj ni tako problematično, kot se mi zdi, pa vendar mislim, da bi morali zadevo bolj intenzivno raziskati. In še nekaj konkretnih zahtev glede transparentnosti menimo, da ni neke jasne kategorizacije nevladnih organizacij. Vsak generalni direktorat v komisiji ima tukaj svoj sistem, kar seveda onemogoča in otežuje preverjanje. Kot lažje bi bilo, če bi imeli nek enotni sistem. Pripravili smo nekaj predlogov glede zagotavljanja večje transparentnosti. Med drugim predlagamo, da bi nevladne organizacije, ki pridobivajo evropska sredstva, če to predstavlja več kot 10 odstotkov njihovega celotnega financiranja. To ustrezno objavijo uh, na spletnih straneh in tudi v svojih eh, letnih poročilih. Takšne nevladne organizacije morajo same poskrbeti za več eh, transparentnosti, kar zadeva plačilo njihovih eh, vodilnih delavcev. Vidimo, da tukaj prihaja do nekaterih presenečenj. Prav tako mislim, da bi morali objaviti stike z lobisti, z lobiji in tudi z politiki. Tako da je to moč preveriti. Poleg tega pa tudi predlagamo, da bi vzpostavili nek eh, prost, dovoljni znak, torej neko lastno zavezo izpolnjevanja določenih kriterijev. V zameno pa bi eh, te nevladne organizacije dobili poenostavitve eh, pri preverjanju v komisiji vidimo pozitivni razvoj dogodkov, kar zadeva enotni sistem z PADO, to se pravi sistem za online registracijo. Ta sistem smo si pogledali, GD DEFCO in GD NIR. Tukaj izvajata skupno registracijo, zato se sprašujemo, a ne bi tega sistema tudi razširili na drugi kar zadeva transparentnost, moramo poznati vzajemne povezave. Ni dovolj, da vemo, da so največ nevladne organizacije financiranje, ne vemo pa, kaj se z tem denarjem dogaja, katere nevladne organizacije dobijo v drugem, tretjem, četrtem koraku ta denar od teh največjih. To se pravi, da ima, moramo poznati podatke teh manjših, večjih nevladnih organizacij da bi zagotovili transparentnost, ki si jo davč, davkoplačevalci zaslužijo, kot pri vsaki porabi javnih sredstev. Predlagali smo ustrezen sistem, enoten sistem za vse generalne direktorate komisije. Tudi do zagotavljanja transparentnosti končnih upravičencev. To pomeni, da lahko natančno opredelimo, v katerem projektu se je v končni fazi znašel evropski denar. To velja tudi za porabo strukturnih skladov, ampak to lahko dosežemo samo skupaj z državami članicami. To komisija sama ne bo mogla storiti. In eno zadnje še je vključitev nevladnih organizacij. Tukaj smo bili nekoliko razočarani, ker eh, se računsko sodišče s to temo še ni podrobno ukvarjalo. Zato pozivamo računsko sodišče, da vse pomegljivosti opredeljene v tem poročilu eh, sami poročijo v svojem posebnem poročilu. Obžalujemo tudi, da Olafa doslej ni zanimalo vprašanje, katere z vladami nepovezane organizacije dobivajo evropska sredstva. Še enkrat naj povdarim, da nevladne organizacije opravljajo pomembno demokratično vlogo, sploh eh, za Evropski parlament, pa vendar morajo biti transparentne, če argumentiramo z transparentnostjo in pravimi dejstvi, ne pa z pol resnicami, potem bo njihova podpora Evropskemu parlamentu še bolj dragocena. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Štas je prosil za besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospa. Eh, predsednica. Vsi. Sam sem med tistim, ki podpiramo to poročilo. Na to temo smo organizirali tudi javno predstavitev in vsi udeleženci, vključno z komisijo, so bili mnenja, da obstaje določene težave v zvezi z nevladnimi organizacijami. Nasplošno se strinjam z gospodom Piperjem, vendar pa obžalujem, da je obral tako negativen eh, pristop, čeprav izredno pravi, da nevladne organizacije opravljajo korisno delo. Eh, to je povdaril tudi dvakrat v svojem uvodnem nagovoru. Dejal je, da so pomembne, da opravljajo pomembno delo. V samem poročilu pa je obral bolj negativno dikcijo. V vašem poročilu ste bili dokaj nespoštljivi, ko govorite o nevladnih organizacijah. Ko prebiram to poročilo, se mi zdi, da je splošni, eto, eh, no, zdaj imamo težave z nevladnim organizacijami, zelo specifične probleme, vendar pa v vašem poročilu ni pravih dokazov za to. In tega vsaj nisem našel v besedilu, ki ste ga eh, pred predložili in tudi ne v dvourni javni razpravi, ki je bila tudi zelo dobro obiskana. Ko govorimo o nevladnih organizacijah, se mi zdi seveda transparentno zelo pomembna, odprtost. Nevladne organizacije same to priznavajo in se s tem strinjajo. Vendar moramo tukaj upoštevati načelo nediskriminatornosti. Ne moremo nevladne organizacije obravnavati drugače kot druge eh, deležnike. Vaše stališče je nekaj, kar eh, včasih slišimo tudi iz drugih strani. In sicer, da je da imamo zelo veliko administrativnega bremena. Če bi upoštevali vaša priporočila, bi se to še povečalo. Kar je pozitivnega vašem poročilo, je, da bi imeli splošno pravila za nevladne organizacije, tako da bi se enotno upravljali z finančnimi sredstvi. Ampak potem imamo tudi negativne stvari, naprimer v točki 6, to je zelo dvoumno. Mm. tukaj navajate eh, zadeve, ki, ki nimajo nobenih eh, dokazov. Sedem se nanaša na Evropsko komisijo, ampak eh, tukaj potrebujemo pojasnila, ker ne vemo, kakšne težave tukaj vidite glede transparentnosti in podobno. Vsekakor so izboljšave vedno dobre in vsekakor boste dobili od mene vso podporo pri povečanju transparentnosti, o čemer govorite tudi v 12. odstavku, vendar pa. Ne mislim, da so nevladne organizacije na tem področju kaj slabše od drugih. V svojem poročilu specifično govorite o težavah, eh, ki povzročajo nevladne organizacije s svojo neodgovornostjo. To velja tudi za peti odstavek. Vemo, da večino denarja, ki ga porabijo nevladne organizacije, predstavljajo finančna sredstva za izvajanje evropske politike, pogosto razvojne politike. Večji del denarja, ki ga imajo nevladne organizacije na voljo, se ne uporabi za to, da bi se vplivalo na politiko. Seveda potrebujemo eh, registra transparentnosti za nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z lobizmom. Ampak večina nevladnih organizacij se ukvarja z koristnim delom na terenu pri izvajanju politik. Eh, zato mislim, da se registra ne bi smel tako uporabljati. 34. odstavek je za me in mojo skupino popolnoma nespremljiv, kajti tu govorite o tem, eh, da Eh, nevladne organizacije sodelujejo v goljofijah, ne podajate pa nobenih dokazov za to. In takšen odstavek zelo, meče zelo negativno luč na nevladne organizacije. In to nam ni všeč. Eh, Vprašanje torej je, gospod Piper, kaj je definicija nevladnih organizacij? To vprašanje se je pojavilo tudi na javni predstavitvi. Kaj mislite z nevladnimi organizacijami? To je bilo sporno vprašanje tudi eh, na javni razpravi oziroma javni predstavitvi. Treba je najti boljšo definicijo nevladnih organizacij. Tukaj vključujete verjetno tudi fundacije, kot so Business Europe ali kaj podobnega in druge organizacije, ki vplivajo na politiko ali pa govorite samo o nevladnih organizacijah, ki so neprofitne organizacije. Organizacije, ki ponujejo podporo storitve. Se imamo celo paleto vidikov, ki jih je treba upoštevati pri ustreznem definiranju nevladnih organizacij. Da bi to postalo dobro poročilo, moramo v sodelovanju političnih skupin najti neko skupno definicijo nevladnih organizacij, tako da bomo vsi vedeli, o čem govorimo. V prvem stavku govorite samo o tem, kakšno vlogo uh, igrajo pri sprejemanju političnih odločitev in kakšen pliv imate. To je precej splošno in nenatančno, tako da je celotno poročilo precej neuravnoteženo, eh, milo rečeno. Tako da bomo pripravili predloge sprememb in se povezali z vami, tako da razrešimo nekatere nesporazume. Kolega Pirinski. Thank you, Madam Chair. Um, I've been asked by my colleague uh, who is shadow rapporteur, Mr. Poh. Hvala lepa. Rad bi se uh, zahvalil poročevalcu, uh, poročevalcu Senci, kolega Pohe uh, mi je uh, zaupal svojo predstavitev, uh, poudarja, da je poročilo razmeroma temeljito, kar je potrebno pozdraviti vendar pa ima eh, tudi eh, celo eh, vrsto kritičnih pripomb, zaskrbljanje zaradi pomankljivosti in svoje kritične pripombe bo uložil kot predloge sprememb za to, da bi popravili predvsem tiste vidike, ki so vprašljivi. Prvič. je rečeno, da naj bi eh, to poročilo temeljilo na obsežnih in eh, pa trdnih podatkih. Številni veri eh, v eh, poročilu pa so izjemno vprašljivi, ko gre za pristranskost. Eh, poleg tega pa je navedena statistika v uvodnih izjavah, kjer bi naš kolega Rač vrat več podatkov. Potem pa se pojavlja problem z načelom subsidijarnosti, kaj ti poročilo podaja številne predloge sprememb, pa, pa tudi komisija in pa nevladne organizacije, ampak vse, eh, so, vse te zahteve so nelogične in tudi nesorazmerne glede na eh, tveganje. Ne želimo, da bi, bilo, da bi bil sistem tako zapleten, Eh, in da bi bil v takšno breme, da ne bi dosegli napredka. Namreč potrebno je izvesti spremembe, kjer so te lahko izvedljive. Izvedljive in uh, poročevalca v senci ne smete razumeti narobe, seveda smo lahko še zmeraj ambiciozni, lahko zahtevamo izboljšave, ampak izboljšave je potrebno tudi dejansko doseči. Uh, Vzpostavljanje dodatnih ovir bo le ogrozilo delo nevladnih organizacij oziroma oviralo delo nevladnih organizacij. Osredotočiti bi se morali na sistem, ki ga lahko izvajajo potem eh, same nevladne organizacije. Trenutni sistem dajanja posojil je preveč zapleten, predvsem eh, za eh, manjše organizacije. Potem ima naš poročevalec v senci pripombo na eh, člen 5, eh, ko gre za razdelitev sredstev in poročevalec v senci verjame, da je v določenih primerjih logično, da eh, matična nevladna organizacija razdeljuje sredstva drugim nevladnim organizacijam, ampak le kadar razdelitev sredstev poteka v skladu z vsemi pravili. Eh, vzpostavljanje vezi je koristno za nevladne organizacije, pa tudi za Evropsko unijo. Glede šestega člena je že bilo podanih nekaj predlogov sprememb, ampak poročevalec v senci bi rad povdaril tudi, da ni povsem jasno, ali naj bi ta člen veljal eh, samo za vse eh, nevladne organizacije v Bruslju ali eh, pa eh, za vse nevladne organizacije in druge organizacije. To bi lahko bilo namreč diskriminatorno. Po mnenju poročevalca je ta zahteva precej ambiciozna. Sedmi člen eh, vsebuje resne obtožbe Evropske komisije, zato je potrebno takojšnje pojasnilo. Kar pa zadeva uh, odstavek o preglednosti, povsem podpiramo eh, močno preglednost. In podpiramo tudi zahtevo, da bi bil vpis v takšen register obvezen za pridobitev vseh posojil. In eh, upravljanjem odbor bi morala predsedovati komisija. poročevalc v senci, bi spet prosil poročevalca za nadaljna pojasnila glede predlogov, ki jih je podal na področju preglednosti. Povsem se strinjamo z tem, da je potrebno preglednost uh, okrepiti, vendar pa. Je potrebno poskrbeti za preglednost eh, ne le v nevladnih organizacijah, ampak pri vseh eh, prejemnikih. Enako velja tudi za nadzor in upravljanje lahko podpremo poziv k izboljšanju situacije, vendar pa ne razumem, zakaj potrebujemo toliko dodatnih bremen, še prav posebej za eh, nevladne organizacije. In potem poročevalci v senci meni, da resen problem predstavljajo eh, določena neskladja, ki se pojavljajo pri rokih in datumih. In tukaj se strija, strinja z eh, poročevalcem metodologija v generalnih direkcijah Evropske komisije je različna in to seveda ovira preglednost. Strinja se z eh, poročevalcem, da bi morali imeti jasna pravila in eh, Evropska komisija bi morala zagotoviti usposabljanje za nevladne organizacije. Poročevalc v senci bi rad prosil poročevalca, da pojasni, ali v členu 8 podpira eh, to pobudo za usposabljanje kaj ti, če je temu tako, potem bi to lahko bilo koristno uh, eh, za to, da bi uh, ta uh, odstavek nekoliko spremenili. Na ta način bi bil namreč bolj jasen. Toliko torej o naših pripombah. Hvala lepa, gospod Perinski. Samo za nekaj minut sem nadomestila. Gospod predsedujočo in jaz sem na vrsti. Imam tri vprašanja. nisem mogla sodelovati na delavnici in zelo mi je da, da, eh, žal, kajti eh, to je zagotovo zelo zanimiva tema. Imam pa tri vprašanja, ki so si me porodila med tem, ko ste govorili. In določene vprašanja so zelo blizu vprašanjem Barta Stasa. Kot ste dejali, je bilo zato težko najti eh, informacije, torej katere vire ste uporabili, vire, ki so javno na voljo. Nisem razumel, odkot uh, eh, so bili ti veri, ki so vam pomagali pri pripravi tega poročila. Moje druge vprašanje je zelo podobno vprašanju gospoda Stasa. Uh, definicija nevladnih organizacij. Kaj ti, kot ste dejali, je eh, preveč upletenosti lobijev Ampak spomniti se moramo, da niso vse nevladne organizacije, eh, lobistične organizacije. Določene organizacije vzpodbujajo podjetniške interese in tudi opravljajo določeno dejavnost, ki ni povsem eh, brezplačna. Torej, med, treba je razlikovati med temi različnimi nevladnimi organizacijami. Potrebno je razmisliti o definiciji Omenili ste Olaf v svojem poročilu. Zanima me, ali potekajo trenutno kakšne preiskave, kar zadeva nevladne organizacije. In ali veste, ali je eh, bilo kaj preiskav v preteklosti glede nevladnih organizacij. Naslednji je na vrsti kolega Salafranka. Izvolite. Hvala moram povedati, da se v veliki meri strinjam z analizo gospoda Piperja. Če dobro preberete njegov osnutek poročila, potem vidite, da v prvi točki poudarja pomen, ki ga ima dejavnost nevladnih organizacij, ko gre za izvajanje politik skupnosti. Strinjam se s tem ciljem. In strinjam se tudi s to izjavo gospoda Piperja. Sodeloval sem v razpravi o financiranju nevladnih organizacij in imel sem priložnost, da eh, so se mi razjasnili določeni dvomi in skrbi. Mislim, da je pomembno poudariti eh, številko, o katerem govori to poročilo. Gre za 1,5 milijarde evrov. in kolegu Stajsu bi povedal, da je bilo pred kratkim tu sprejeto poročilo De Jong, tudi poročilo Celer je bilo sprejeto. Ehm, res je to, da ne smemo nevladnih organizacij obravnavati diskriminatorno, ampak imamo tudi poročilo De Jong, ki zahteva, da se zagotovijo določena dodatna pojasnila članom in članicam parlamenta v zvezi z nevladnimi organizacijami. Pred kratkim smo razpravljali o državni pomoči v okviru kohezijske politike in tukaj tudi zahtevamo določene razlage od držav članic. Gospod Piper je rekel, da je nemogoče imeti točne podatke, ko gre za financiranje teh pomembnih dejavnosti, eh, ki jih izvaja Evropska unija. In to me zelo skrbi dobro bi bilo vzeti v obzir, da je ta politika nekoherentna in nekonsistentna. Sam se trudim za to, da bi imeli čim večjo transparentnost, da bi imeli politike za spremljanje in nadzor in mislim, da je to zelo jasno. Ne želim eh, se spuščati v podrobnosti, kaj ti gotovo bo poročevalec odgovoril na vprašanja. Eh, sam bi eh, želel postaviti eno vprašanje za predstavnike komisije. Ali nam lahko eh, v okviru te večje natančnosti dajo podatke v zvezi z nadzorom, ki se izvaja nad nevladnimi organizacijami? Eh, torej, do kakšnih napak je prišlo? Eh, prej smo razpravljali o 137 milijardah pri državni pomoči, zdaj pa o 1500 500 milijonih, torej milijarde in pol. Koliko tega denarja uh, je lahko bilo izterjanega in katere mehanizme oziroma instrumente so upar, uporabili za to? Strinjam se z določenimi kolegi, kolegi, ki so rekli, da je to poročilo eh, takšno, da s prstom kaže na potrebo po eh, večji preglednosti financiranja nevladnih organizacij. Zato bi bilo zelo dobro imeti eh, vse podatke oziroma čim natančnejše podatke. Razumem mm, poročevalca eh, in to me tudi skrbi, ko pravi, da je težko dobiti natančne podatke o financiranju teh organizacij. Organizacije pa so seveda zelo pomembne za doseganje ciljev Evropske unije. Eno od ključnih vprašanj je tudi naslednje in to je povdarjeno v poročilu, namreč, da se zagotovi koherenca in konsistentnost eh, med eh, temi plačili in pa našimi cilji. Nespremljivo bi bilo, da bi Evropska unija financirala politike in cilje, ki eh, so v nasprotju z njenimi načeli. Eh, vemo, v kakšni situaciji je za evropski projekt in eh, nespremljivo bi bilo, eh, če bi brez nadzora financirali dejavnosti, ki gredo proti našim ciljem. Hvala. Sorry, sorry, you,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 Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Gilka Sato. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala lepa vsem poslancem. Najprej bi se rada v imenu eh, komisije zahvalila za to poročilo in za vse eh, razprave, ki smo jih imeli že novembra torej v lanskem letu. Zahvaljujem se tudi za izmenjavo mnen s poročevalcem, pa tudi z eh, svetovalci, ki so pomagali pri eh, zbiranju vseh teh podatkov. Povsem eh, se strinjamo z vami, eh, da so nevladne organizacije ključnega pomena pri izvajanju evropskih politik. Zagotovo niso edini eh, deležniki, ampak igrajo zelo pomembno vlogo in to moramo tudi priznati. In zato se sicer strinjamo z določenimi komentarji, ki so bili danes tukaj podani. In sicer da imamo občutek, da je to poročilo zapisano na nekoliko negativen način, eh, kar zadeva vlogo eh, teh nevladnih organizacij. Te nevladne organizacije pomagajo evropskim inštitucijam, da sprejemajo politične odločitve. Presenečeni smo tudi glede določenih priporočil eh, poročevalca in sicer gre za ukrepe, ki naj bi jih sprejeli. Zagotovo je kar nekaj zelo dobrih točk, eh, na katere bi se morala Evropska komisija bolj osredotočiti, vključno z preglednostjo. Sprejmamo torej pomembne ukrepe in sistem, ki je bil spostavljen zahvaljujoč priporočilu Evropskega parlamenta leta 2010, Eh, se počasi izboljšuje, zagotovo pa obstaja še eh, dovolj manevrskega prostora za spremembe oziroma za izboljšave. Naj omenim nekaj točk eh, iz poročila, ki ste jih izpostavili tudi vi danes popovdne. Še prav posebej, ko gre za odgovornost nevladnih organizacij, to je eno izmed temeljnih delovnih področji tega parlamenta. Kot sem povsem pravilno pomenila, uh, omenila je zelo pomembno, da vključimo uh, nevladne organizacije. Predstavlja je sicer manjšino naših deležnikov. Vprašati pa se je potrebno, ali dobijo povratne informacije o projektih, eh, ki so jih obravnavali. Evropska komisija meni, da ta skupina deležnikov ne bi smela imeti drugačne obravnave od drugih in upoštevala, eh, upoštevali bomo določena priporočila. Čeprav eh, je pristop ustrejši kot v drugih eh, poročilih. Imamo ustrezen nadzorni sistem z, uh, usle, z ustreznim in omejenim trajanjem in uh, potrebno je izboljšati predvsem izvajanje pri tem pa se moramo osredotočiti na goljofije in prevare. E, tudi revizorski pregledi redno potekajo in e, kadar je to potrebno, sprejmamo tudi ukrepe za nevladne organizacije, pa tudi za vse druge e, deležnike. Nekateri predlogi, ki so se pojavili v tem poročilu, bi lahko vodili v izjemne zaplete. Nekateri eh, poročajo o delu zaposlenih v agenciji, povsem se strinjamo, da je včasih potrebno sodelovanje eh, v omrežjih, ampak če želite povračilo stroškov, Eh, za to delo, potem morate tudi ustrezno oceniti eh, stroške in to je potrebno zapisati v, v poročilo komisiji. Ne bomo odobrili povračila stroškov za določene obiske, če se o tem, eh, če o tem ni bilo dogovora vnaprej. Tukaj gre za ex ante pogojevanje. And uh, the Commission is determined in. Komisija je odločena, da v tem prenovljenem predlogu pomaga pri eh, lažjem izvajanju proračuna, ki bo temeljil bolj na dejanskih rezultatih in na doseženih ciljih. In nekat, kateri izmed predlogov v tem poročilu eh, ne eh, prispevajo k dosegi tega cilja. Omenjena je bila harmonizacija pravil in pa centraliziran sistem. Ja, prav ste imeli, potrebujemo večjo harmonizacijo, kaj ti specifični programi se včasih med sebojno razlikujejo naši deležniki sodelujejo v različnih programih, v eh, situacijah, ki jih mogoče najbolje ne razumejo. In sicer izhajamo iz specifičnih pravil. Finančna uredba pa že zagotavlja precej obsežen okvir. In eh, skušamo zagotoviti harmonizacijo pravil, preglednost in pa nadzor. Kot naprimer, imamo vsa pravila o objavah ex ante, eh, o eh, enotnih eh, računskih obdobjih za spremljanje dejavnosti in tako naprej. Zato je že napisano v finančni direktivi, ampak mislim, da bomo dosegli še večjo harmonizacijo in pa večjo preglednost, če bomo prešli na elektronsko upravljanje naših eh, posojil in sodelovati moramo pri tem, potrebujemo enotno eh, elektronsko eh, točko, ki jo bodo lahko uporabljali vsi različni deležniki. Torej ja, Kot je zapisano v poročilu, eh, obstaja še veliko manevrskega prostora za eh, izboljšave in skušamo doseči digitalizacijo eh, našega menedžmenta in prepričana sem, da vam bomo lahko kmalo zagotovili tudi boljše podatke. In naj spregovorim še o zadnji točki in sicer o prepoznavnosti. Evropska komisija je presenečena nekaterimi ocenami o tem poročilu, kaj ti prepoznavnost eh, Evropske unije eh, pri zagotavljanju sredstev nevladnim organizacijam bi pravzaprav morala biti obveza. O tem bi bilo potrebno obveščati vnaprej v eh, pogojih razpisa Evropske komisije, predvsem pa je to tudi strukturni ukrep. In v določilih eh, uredbe, v pogodbah, se upravičujem, ki so bile podpisane eh, z našimi prejemniki, z nevladnimi organizacijami, je jasno zapisano, da morajo oglaševati eh, dodelitev evropskih sredstev. To je del pogodbe. In to je tudi del našega nadzora. In če ne upoštevajo teh informacij, teh navodil, potem lahko Evropska komisija sprejme ustrezne ukrepe nekateri ste govorili tudi o definiciji nevladnih organizacij. To je dolgotrajna razprava, ki že zelo dolgo poteka v tem parlamentu. In o tem smo razmišljali tudi v Evropski komisiji. Veliko študij eh, je pripravil Evropski parlament, ki potrjujejo, da bi eh, to lahko bilo kontraproduktivno kajti pravna situacija, pravni okvir v vseh 28 eh, različnih državah članicah je tako zelo raznolika, da danes do tega kompromisa ne bomo prišli. In to v tem trenutku tudi ni naš cilj. Kajti glede na vašo zahtevo, ki smo jo prejeli pred več kot petimi leti, smo skušali v eh, našem računovodskem sistemu ugotoviti, kakšna je razlika med profitnim in eh, neprofitnim delom. Ampak, kot ste pravilno omenili, vse neprofitne organizacije so nevladne organizacije. Torej, skušamo doseči napredek, ampak v tem trenutku nimamo skupne definicije. Naj zaključim. In vračam se k preglednosti. Sistem eh, FTS, eh, ki ga imamo trenutno, eh, z namenom zagotavljamo čim več sredstev oziroma čim več podatkov, je sistem, ki ga izboljšujemo. Največ priporočil smo prejeli iz tega parlamenta, prizadevamo si torej na tem področju in upam, da nam bo uspravljeno uspela internalizacija eh, evropskih eh, stroškov, potem vam bomo lahko kmalo podali natančnejše informacije. Najlepša hvala, sedaj pa dajem še zadnjič besedo našemu poročevalcu, gospodu Piperju. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kar takoj k komisiji. Mislim, eh, da je prišlo do nekaterih napak. Mogoče ste namerno napak razumeli moje poročilo ali pa nenamerno. Ampak nisem govoril o goljufijah v svojem poročilu. Nisem rekel, da nevladne organizacije lažejo. Edino, kar želimo, je več preglednosti in če komisija pravi, eh, ja, eh, potem morajo dokazati, eh, kaj delajo z našimi sredstvi, kako ravnajo z denarjem. Ja, lepo in prav ampak eh, ta nadzor se zgodi šele kasneje. Mi pa nimamo nobenega upogleda v to, eh, o čemer so se dogovorili starši z nevladnimi organizacijami. So se eh, dogovorile službe z nevladnimi organizacijami. Jaz sem se že v šoli naučil, da se veje uh, oblasti delijo na uh, izvršno vejo oblasti, uh, zakonodajno uh, in zakonodajno vejo oblasti, ampak tukaj gre že za avtomatičen vpliv izvršne veje na uh, zakonodajno vejo in to, po mojem mnenju, nima nobene povezave. Strinjam pa se z damo iz komisije, da je Birokracije preveč, tega si zagotovo ne želimo in potem se strinjam tudi z uh, pripombo kolega. Ampak potrebno je poenotiti zahteve v tem poročilu. To je moja temeljna točka, kajti le na ta način bomo lahko uh, potem uh, napredek tudi ocenili. In to mislim, da je povsem upravičena zahteva. In če želimo nadgradnjo tega sistema, če želimo še poenotiti eh, sistem nadzora, eh, potem si moramo bolj prizadevati in zagotovo bomo naredili večji korak naprej. In še eh, kolegom bi rad odgovoril. Podatki. Z podatki se povsem eh, ne strinjam, kaj ti podatke smo dobili iz eh, mnen, eh, ki smo jih dobili od zunanjih svetovalcev. Obrnili smo se na komisijo, ampak nismo dobili niti ene same vrstice. Zastavil sem preprosto vprašanje. Razen obzorja 2020, razen strukturnih skladov, kjer eh, morajo države članice objaviti prejemnike pomoči. Razen eh, kmetijskih skladov je zelo eh, malo programov na področju recimo razvojne pomoči in tako naprej. In na teh področjih bi radi nekaj seznamo, ampak se vrtimo v krogo in teh številk nikakor ne dobimo. In Martina Ne strinjam se tudi z številkami, ki so bile na začetku navedene. Kot eh, kolegi iz vrst liberalcev in tudi drugi mislim, da bi morala Evropska komisija pokazati več dobre volje in končno poskrbiti za konkretne rezultate. Ne gre za nadzor nad vsemi lobisti, nad vsemi nevladnimi organizacijami, ampak zgolj nad tistimi, ki prejemajo evropska sredstva in zaradi tega je tudi povsem upravičeno, da zahtevamo več preglednosti in da zelo skrbno nadzorujemo, kako eh, Evropska komisija strateško eh, deluje, kako politično deluje in ali ta sredstva uporablja tako, kot je eh, prav. In uh, v tem uh, je uh, ravno največji problem. Eh, tako kot se zdi komisiji, prav sem rekel, kje pa je tukaj nadzor eh, parlamenta? Eh, lobisti, lobistične organizacije nadzorujejo vse skupaj z napačnimi novicami. In številne lobistične organizacije delujejo tudi zoper cilje evropskih inštitucij. Tudi to je dejstvo in zatem se bomo morali tudi ukvarjati, in eh, ne moremo subvencionirati naših sovražnikov. Eh, in eh, to je tista zavest, ki bi jo morali ukrepiti pri vseh upletenih. In še zadnja točka. Bart je dejal, ja, na številnih področjih so zadeve preveč zapletene. Ja, to deloma sicer presega cilje, ampak eh, ne vemo, kakšen pristop eh, pravzaprav obrati in pogovarjal sem mu še s tabo, mogoče lahko eh, skupaj še malce poenostavimo to poročilo. Kolega Zalafranka je tudi podal podobno argumentacijo. Upam, da nisem nikogar pozabil. Definicija nevladnih organizacij, zaradi mene tudi ne potrebujemo te definicije, ampak moramo nevladne organizacije obravnavati v skladu z istimi kriteriji. In to je eh, naš cilj. Veselim se že razprave, veselim se predlogu sprememb. Najlepša hvala, s tem smo eh, na koncu eh, seje odbora za proračunski nadzor. Sedaj pa bomo imeli sejo z odborom za proračun. Eh, in eh, imeli bomo predstavitev eh, Evropska investicijska banka in pa eh, nekatere javne banke bodo tukaj. In zanimivo bi bilo, če bi sedaj vsi vstopili in bi potem lahko imeli skupno razpravo. Thank you.